vidika odbora konti. Izvolite. Najlepša hvala, lep pozdrav spoštovani kolegi in eh, hvala so predsedujoči gospe Gresle. Kot rečeno, je to ad hoc misija, ki je sledila umoru preiskovalnega novinarja Jana Kučijaka in njegove zaročenke Martine Kučijakove. Šest poslancev je obiskalo Slovaško, ogledali smo si tamkajšnjo situacijo in razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki jih bomo danes predstavili. Delegacija se je sestavila z različnimi predstavniki vlade, organov pregona, pa tudi z nevladnimi organizacijami, ki se bojujejo zopr korupcijo, tudi z novinarji in tistimi, ki organizirajo demokrat, demonstracije. Sam bi najprej ponovil nekaj ključnih ugotovitev te misije, čisto na kratko, namreč prepričan sem, da želijo spregovoriti tudi drugo ligi. Naši sogovorci so povedali, da obstaja veliko nezaupanja v inštitucije, predvsem zaradi velikih razlik med eh, realnostjo in prakso, ko gre za zakonodajo in njeno izvajanje. Slišali smo tudi pomisleke glede dostopa do pravosodja in kar se tiče eh, sodnih postopkov. Povedali so nam tudi, da obstajajo določeni konflikti interesa pri preiskavah in pri eh, pregonu določenih primerov. Omenili so pomisleke o boju proti korupciji, omenjali smo tudi vprašanja, ki se tičejo neodvisnih eh, novinarjev, preiskovalnih novinarjev in tako naprej. Sogovorniki so tudi povedali, da jih skrbi vključenost mafije v dogajanje v državi. To je omenilo več naših sogovornikov. Govorili smo tudi o sodelovanju med organi prevora, pregona na Slovaškem in eh, mednarodnimi organizacijami, kot je naprimer Europol, ter kakšna je torej njihova udeleženost v preiskovanju. To je pogled naš na misijo strani odbora Libe. Gospa Gresle pa bo povedala tiste stvari, ki so v pristojnosti odbora kont. To so bila torej glavna vprašanja, ki smo jih tam obravnavali. Besedo bi dal so predsedujoči, da lahko nadaljuje z poročilom. Izvolite. Hvala lepa. Strani odbora kont smo bili priča veliko različnim pomislekom civilne organizacije. Povedali so nam, da je veliko korupcije, da ni dovolj pregona primerov korupcije in tako naprej. Soočili so nas tudi z določenimi govoricami glede tega, da, se, da obstaja povezava med italijansko mafijo in eh, Slovaško. Zanimalo nas je, kaj je ugotovil ta preiskovalni novinar za to, da so ga ubili. Njegov zadnji članek, ki ga je samo pripravil v osnutku, eh, ni pa bil objavljen, to se nanaša na kmetijske sklade in kako je to torej eh, povezano z Slovaško. Mi smo si ogledali te strukture na Slovaškem in eh, veselime, da je z nami GD za kmetijstvo iz komisije. Ogledali smo si, kako se eh, koristi sklade iz eh, kmetijskega sklada, namreč eh, veliko kmetijskih delov je neizkoriščenih. Slovaška do sedaj ni bila središče naše pozornosti, vemo, da se tam dogajajo določene napake, ampak te napake so bile prijavljene, zato je bilo naše sodelovanje z slovaškimi oblastmi do sedaj precej zanesljivo in je temeljilo na zaupanju. Do sedaj nismo imeli nobenega razloga, da jim ne bi zaupali. Smo pa sedaj tudi eh, razmislili, kako je z, temi, z to uporabo kmetijskih eh, skladov. Obstalo je tudi nekaj napak pri uporabi strukturnih skladov, ampak teh napak smo se mi zavedali. Ko gre za neposredna izplačila, je tam stopnja napake rahlo na 2 odstotka, torej malce več kot evropsko poprečje, ampak tu ni nič, kar bi posebej pritegnilo našo pozornost. Prav zato nas čaka še veliko dela in mi bomo to delo seveda tudi opravili. Za nas je bila to zelo pomembna misija in eh, mislim, da bo Slovaška ostala še naprej pomembna tema za pogovor. Do sedaj ni bilo niti enega primera pri Olafu o Slovaški in to je po mojem mnenju znak tega, da do sedaj nismo opazili veliko problemov v tej državi. Veliko kolegov je tukaj, ki prav tako želijo spregovoriti in zato mislim, da je najbolje, da damo besedo vsem, ki bi želeli govoriti, na koncu pa bo dobila besedo še komisija. DG Agri prosimo, da nam kasneje pojasni, kako je za kmetijskimi skladi in kakšnih, kakšni problemi obstajajo na slovaškem glede koriščenja neposrednih izplačil ali obstajajo kakšne napake, ki jih mi še ne poznamo. Najprej dajem besedo kolegici Metola, izvolite. You, Hvala, predsedujoča. Ja, rada bi ja, spregovorila o poročilu v zvezi s tem, ampak to lahko povem tudi kasneje. Kar nekaj kolegov želi spregovoriti, tako da mislim, da potem, ko podamo uvodne izjave, lahko začnemo z izmenjavo mnenja. želimo najprej dati besedo Digeagri ali pa najprej poslancem. Najprej poslancem. Prav, potem pa gospa Mecola, izvolite. And, and that... Hvala za to pomembno poročilo. Mislim, da je to poslalo močno politično sporočilo. Namreč Evropski parlament se bo vedno zauzimal za svobodne medije in zaščito novinarjev. umor novinarja vedno izpodbija demokracijo in če bomo nadaljevali, kot da se ni nič zgodilo, bo to okužilo še več držav članic. Moje sporočilo je torej naslednje. Nadaljevati moramo z našim delom, še naprej moramo države članice pritiskati, pritiskati na njihove vlade in zahtevati, da storijo, kar morajo. Vemo, kaj se je zgodilo v Malti. Naša eh, najbolj znana preiskovalna novinarka na področju eh, korupcije je bila umorjena in počela je enako, kot je počel Jan Kuciak na Slovaškem. Izpostavljala je povezave med eh, umazanim denarjem in političnimi elitami. Torej, mi želimo zaščititi medije tudi v odboru Libe, to je namreč podlaga naše demokracije. Mi smo se zauzemali za svobodo novinarjev v drugih kontinentih in zato moramo to storiti tudi pri nas. Še naprej moramo govoriti o lažnih novicah in o napačnih informacijah, ki se širijo po spletu. Namreč eh, obstaja tudi vedno več eh, rudarjenja po osebnih podatkih na socialnih medijih in mislim, da naši eh, organi ne počnejo dovolj za to, da bi izpostavili, kakšni zločini se tukaj dogajajo. Hvala. Zim. Gospa Besova, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvalila bi se kolegom, ki so eh, bili na misiji na Slovaškem. Hvala za vaše profesionalno delo. Veseli me, da ste se spoznali z pomembnimi eh, ljudmi, ki so vam dali zanimive informacije. Danes bi vas rada obvestila o tem, do kakšnih sprememb je prišlo na slovaškem po vašem obisku. Kolegicam in kolegom bi rada povedala naslednje. 12. marca je odstopil naš ministr za nostranje zadeve, gospod Kalinjak. 14. marca je potem naš eh, premije Robert Fico ponudil odstop in zato je padla vlada. Predsednik republike je potem pooblastil gospoda Pelegrinija, da oblikuje novo vlado in gospod Tomaš Druke je postal novi notranji minister. Prišlo je tudi do drugih sprememb v vladi. Vsem kolegom sem poslala kratki povzetek o spremembah v politični situaciji na Slovaškem. Bi vam pa rada povedala še naslednje. Danes sem se pogovarjala z ministrom za notranje zadeve in eh, on je pripravljen na to, da bi pripravil nov zakonodajni predlog v čim krajšem času. S tem je povezano tudi imenovanje policijskih organov in pa seveda tudi imenovanje policijsk, predsednika policijske inšpekcije. 19. marca je generalni tožilec na slovaškem obiskal kolege v Italiji s pomočjo Europola, skupaj želijo oblikovati enotno preiskovalno enoto, s katero bodo preiskovali umor teh dveh oseb na slovaškem. Če bo parlament podprl novo vlado. V zadnjem tednu se vlada namreč eh, predstavlja in če jo bodo poslanci tudi podprli, potem bo novi premije Slovaške seveda prišel tudi eh, v Bruselj, želi se sestati z evropskimi poslanci in premije želi uvesti nove reforme, ne samo kar se tiče eh, področja kmetijstva pravi, da bi se rad zauzel tudi za druge stvari, podarek pa želi dati tudi na oblikovanje skupne kmetijske politike v prihodnosti, glede na oblikovanje novega večletnega finančnega okvirja. Torej, da v prihodnosti ne bo več možnosti za zlorabe. Slovaška namreč ni edina država, v kateri obstajajo sumi za zlorabo. Še enkrat naj povem, da nam je vse, vsem zelo žal, da sta ta dva mlada človeka izgubila življenje, torej Jan Kuciak in njegova zaročenka. Zahvaljujem se vam, da ste obiskali Slovaško in zagotavljam vam, da bodo vsi ukrepi, ki jih na Slovaškem sprejemalo, sprejemamo, vodili do tega, da bomo res preiskali ta umor in eh, tudi, da se bodo zgodile posledice. Nova vlada Republike Slovaške je jasno podprla vrednote Evropske unije, in naš novi premijer želi voditi svojo vlado v tej smeri v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Javor. Izvolite, tudi vi ste bili član naše delegacije. Hvala lepa, predsedujoči. Kot član delegacije na Slovaško naj povem naslednje. Za nas je najpomembnejše to, da pride do celovite, poglobljene in neodvisne preiskave glede obtožb in glede sumov, ki obstajajo glede umora Jana Kucijaka in njegove zaročenke. Slovaške oblasti morajo izvesti to preiskavo. Na evropski ravni obstaja nekaj nujnih korakov, ki jih moramo sprejeti, Torej, eh, slediti moramo napredku te preiskave, poleg tega pa se lahko tudi na evropski ravni iz tega primera še nekaj naučimo. Ta primer ni edini v zadnjem času, ki bi imel podobne značilnosti v Evropski uniji. Prav zaradi tega moramo razmisliti o svobodi medijev in o tem, v kakšni situaciji so se znašli preiskovalni novinari, glede na to, da je njihovo delo v Evropski uniji postalo nevarno. Tudi na evropski ravni moramo torej bolje zaščititi preiskovalne novinarje. Čim prej moramo sprejeti boljšo zaščito eh, za te novinarje. Komisija to že pripravlja, ampak mislim, da moramo postopke pospešiti. smiselno bi bilo tudi, da bi vzpostavili eh, nekakšno podporno schemo za finančno podporo neodvisnim preiskovalnim novinarjem. V komisiji že dalj časa razmišljajo o tem. Poleg tega smo se odločili, da bomo pripravili Evropsko nagrado za neodvisne preiskovalne novinarje in eh, to bi morali storiti čim prej. Drugo pomembno vprašanje pa je vprašanje korupcije. Ponovno mislim, da moramo pritisniti na slovaške oblasti, da poglobijo svoje preiskave na področju obtožb glede potencijalne zlorabe kmetijskih skladov na slovaškem. Poteka preiskava Olafa, mislim, da je to dober prvi korak. Odlično pa bi bilo, seveda bom tudi sam predlagal v odboru, da bi računsko sodišče prosili naj preveri kako je z izplačili neposrednih eh, plačil na Slovaškem. To bi lahko torej bolj sistemsko pregledali, tako da bi bolje razumeli, kakšna je situacija na Slovaškem. Preveriti moramo tudi, ali so kontrolni mehanizmi v Evropski komisiji primerni, ali so dovolj strogi, ali so dovolj močni. organizirane zločinske združbe lahko zlorabljajo evropska finančna sredstva na Slovaškem in gotovo Slovaška ni edina država, kjer se to dogaja. Tudi v drugih državah članicah prihaja do zlorab evropskih sredstev. Ne nazadnje pa bi rad predlagal tudi to, da nadaljujemo z našim delom, dobiti želimo več informacij strani evropskih organov in slovaških organov predlagam torej, da bi imeli še eno misijo, ki bi sledila tej in sicer, da bi torej člani odborov Kont in Libe še enkrat obiskali Slovaško in si ogledali, kakšen napredek je bil storjen na področju teh težav, ki smo jih videli zadnjič. Hvala lepa, gospa Gomeš, izvolite. Spoštovani kolegi, prosim, da ste čim krajši namreč prisluhnili bi radi tudi komisiji. Jaz se nisem obiskala te komisije na Slovaško, podpiram pa delo, ki so ga upravili kolegi. Izjemno pomembno je, da je parlament poslal to misijo na Slovaško. Ta primer me zanima, zato ker je šlo za umor, grozljivi umor tega novinarja in njegove partnerice. Poleg tega pa mislim, da obstajajo tukaj sporednice s tem, kar se je dogodilo na eh, Malti, kjer je bila umorjena Dafne Karovana Galicija. Jaz sem vodila misijo na Malto, ko je parlament eh, na Malto poslal delegacijo po umoru te novinarke. Smiselno bi bilo, da bi se ti dve misiji medsebojno pogovorili, namreč obstaja veliko skupnih točk. Ena izmed njih je to, da moramo zagotoviti, zagotoviti dobro neodvisno preiskavo. Nacionalni organi pogosto tega ne morejo storiti. in oblasti to pogosto tudi priznajo, namreč tako na Malti kot eh, na Slovaškem so prosili za pomoč Europol. Europol bi moral ne samo pomagati pre preiskavi, ampak jo v bistvu sovoditi. Preiskave na Malti se namreč preprosto ne dogajajo ali pa se vsaj ne dogajajo dovolj podrobno in skrbno ne govorim samo o preiskavi umora novinarke, ampak govorim tudi o preiskavi glede eh, stvari, ki so prišle na dan v okviru panamskih dokumentov. In to je povezano z odkriti, ki jih je razkrila novinarka. Europol mora biti torej v vlogi, ko bi lahko so vodil preiskavo. To je ključno. Pa še nekaj bi rada dodala. To je resen problem. Evropska komisija namreč eh, že vse čas zanika probleme korupcije, zatiska si oči. Ne gre samo za vprašanje zlorabe kmetijskih skladov na Slovaškem. O tem se sicer govori, pravimo, da tukaj ni bilo primera na Olafu prej. Kaj pa Malta? Tam so imeli predtem primer, ki ga je obravnaval Olaf, to je bil gospod Dali, kandidat za komisarja, ki je moral odstopiti, ko se je vrnil v Malto, pa ni bil niti slučajno obtožen. Kljub temu, da je bil eh, odpuščen zaradi korupcije. Postal je celo svetovalec premijeja in komisiji, koaliciji na Malti je to čisto vseeno. Komisija, ki ne želi sprejeti poročila o boju zoper korupcijo, bi morala biti veliko bolj aktivna v obeh primerih, ki se jo omenja. Hvala. Najlepša hvala. Ja, mislim, da moramo ostati pri vprašanju Slovaške. Kar se tiče Europola, odbor Libe je že sporočil Europolu našo prošnjo, da bi imeli skupne preiskovalne enote in eh, direktor Europola je torej prejel naš poziv. Isti poziv pa eh, so prejeli tudi slovaške oblasti. Besedo bi dal komisiji oziroma gospe Gresle še prej. Najlepša hvala, gospa Bajcen Misen iz eh, DG Agri. Dobi besedo, potem dobi ta besedo še DG Just in DG Home. Izvolite. Uh, thank you, madam. Hvala lepa, predsedujoča. Ime mi je Margaret Bateson in prihajam iz DG Agri. In sicer iz eh, enote, ki eh, obravnava revizije. Vaše poročilo sem podrobno prebrala. In tukaj se pogosto omenja težave z kmetijskimi skladi. Po drugi strani pa v poročilu ni specifičnih informacij, ki bi nam pomagale pri tem, da bi ugotovili, kje točno so se ti problemi dogajali. Pri neposrednih plačilih res obstaja težava glede lastništva zemlišč in obstaja nekaj namigov na to, da se je neposredna plačila izplačalo za zemlišča, ki, jih, ki so v lasti nekoga drugega ali pa ki so v podnajemu ali pa kaj takšnega. Po drugi strani pa nismo našli nobenih trdnih dokazov za to, da bi, bili, ta, bi bila ta neposredna izplačila izplačana neupravičeno. Nismo opazili nobenih eh, resnih težav pri neposrednih izplačilih, pa tudi ne, kar se tiče upravljanja in nadzora. Lastništvo ozemlja ni kriterij za upravičenost pri neposrednih izplačilih. Upravičenost je to, da ima prijavitelj možnost upravljanja s tem zemljiščem. Torej, če je nekdo najel zemljišče od Slovaškega nacionalnega sklada za kmetijstvo, potem ima pravico, da se prijavi za evropska svenstva za obravnavo tega zemljišča. To ni problematično. In poleg tega Evropska komisija tukaj nima pristojnosti. Nacionalni organi so tisti, ki morajo preveriti, ali obstaja kaj nenavadnega pri oddaji oziroma pridobitvi pravic za upravljanje s tem zemliščem. V svojem poročilu ste omenjali tudi to, da se je povečalo število koristnikov neposrednih eh, plačil, tistih, ki dobijo več kot 100 tisoč evrov eh, na leto in sicer, da se je to število povečalo od leta 2015. Mi smo si ta, te podatke podrobno pogledali. Pri neposrednih izplačilih ni velikih razlik med letoma 2015 in 2017. Približno 40 dodatnih koristnikov je razlike med 2015 in 2017. Pri virih iz sklada za pode, razvoj podeželja pa smo opazili, da je bilo leta 2017 100 upravičencev manj kot leta 2015. Smiselno bi bilo torej, da se dodatno pogovorimo o teh vprašanjih. Pri razvoju podeželstva ste opazili, da obstaja visoka stopnja napake. Mi smo opravili različne revizije glede sredstev sklada za razvoj podeželja in ugotovili smo enake težave kot tudi slovaški revizijski urad. Namreč, da obstajajo težave z javnimi razpisi in z postopki izbiranja gre za probleme, ki se pojavljajo tudi v drugih državah članicah. Ponavadi gre za težave glede transparentnosti in glede eh, pojasnjevanja, kako je, bilo, kako je bil nekdo izbran na javnem razpisu. Razlog za to pa je zapletenost zakonodaje glede javnih razpisov. Veliko držav članic ima težave na tem področju Na slovaškem se nam ni zdelo, da obstajajo bolj resne težave na tem področju, kot pa v drugih državah članicah. Opravili smo približno 22 misij v zadnjih letih in pri tem nismo ugotovili nič, kar bi kazalo na korupcijo ali, eh, ali zlorabe. Če bi kaj takšnega odkrili, bi to takoj posredovali Olafu, ampak res nismo našli nič neobičajnega. Z slovaškimi oblastmi smo seveda bili v stiku in podali so nam dodatne informacije. Te informacije smo mi seveda neposredno posredovali Olafu, da jih lahko vključijo v svojo preiskavo. DG Agri namreč ni pristojen za preiskave na področju korupcije in zlorab. Ampak eh, gospod Javor je omenil, da potrebujemo več nadzora Vprašal je, ali so nadzorni mehanizmi dovolj strogi. Mehanizmi za nadzor so takšni, kot sta jih sprejela so zakonodajalca. Vedno je vprašanje, kakšno je pravilno ravnovesje pri nadzoru. Namreč nadzor mora biti dovolj strok, po drugi strani pa ne sme uporabnikom nadajati preveč eh, birokracije. Ponavadi slišimo kritike glede tega, da so naši nadzori pretirano strogi in da države članice že tako porabljajo preveč sredstev za nadzor SKP. Torej, mislim, da obstaja meja glede tega, koliko nadzora lahko eh, omogočimo. Namreč eh, želimo zaščititi običajne koristnike evropskih sredstev. Tisti, ki želijo zaobiti pravo in pravila, No, zelo težko je pripraviti zakonodajo, ki bi to preprečila. Namreč, ne glede na to, kakšno zakonodajo pripravimo, se bo vedno našel nekdo, ki bo eh, odkril pot, kako zaobiti ta pravila. Ne bi bilo pa smiselno kaznovati vseh koristnikov evropskih sredstev za majhen odstotek tistih, ki jih zlorabljajo. Mi smo torej zadovoljni za pravili, kot obstajajo v tem trenutku. Hvala. Najlepša hvala okrepili ste moje eh, nočne more. Namreč najhuje je to, da bi imeli pravni sistem, v katerem obstajajo nacionalne pravne vrzeli, ki se potem ciljno izkoriščajo za zlorabe. Mislim, da potrebujemo tukaj eh, več dela na tem področju. Hvala za vaše informacije. Zahvaljujem se vam in eh, prepričana sem, da se bomo še pogovarjali o tem vprašanju, namreč določene aspekte želimo bolje predelati. Vse, kar vemo sedaj, je to, da sta bila ustreljena, umorjena dva mlada človeka. Dobro bi bilo, če bi policija vedela na področju, katerih vprašanj je ta mladi novinar na koncu deloval. Oblasti je zaprosil za obširne dokumente in smiselno je bi bilo vedeti, o katerem skladu je eh, preiskoval. Torej. Najprej eh, tako, sedaj pa DG Just. Izvolite. I didn't intend to take the floor. Nisem nameraval spregovoriti. Nimate ničesar dodati? Um, of course we studied the report. Seveda smo proučili poročilo zelo poglobljeno in se vam zahvaljujemo. Morda bi pritegnil vašo pozornost eh, na dejstvo, da DG Just eh, in eh, v sklopu Evropske komisije, v sklopu Evropskega semestra že dolga leta analizira pravosodne sisteme in tudi sistem na Slovaškem v letu 2016-2017 je komisija tudi predlagala posebna priporočila po državi v povezavi s pravosodnim sistemom za Slovaško. Eh, to je potem potrdil tudi svet. Potem v letu 2018 imamo, eh, je, imamo še posebno poročilo za Slovaško, ki je bilo objavljeno 7. marca, kjer eh, se ugotavljajo tudi, kako se negativno zaznavajo določeni vidiki neodvisne veje pravosodstva in kako je to treba analizirati. To je morda vidik, ki ni bil dovolj izpostavljen tudi v vašem poročilu, ko je govor o deležniki. Eh, komisija dejansko spremlja pozorno tudi to področje in smo tudi upoštevali to, kar je zapisano v poročilu v zvezi z Ministrstvom za pravosodnje in glede tega vam lahko povem, da. Pozorno spremljamo sodelovanje tudi s svetom Evrope in trenutno proučujemo tudi poročilo, ki, njihovo poročilo, ki je bilo objavljeno konec februarja. Hvala lepa, sedaj pa še DJ Home. Gospa Geraj, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednica. Naj povem, da dejansko to poročilo kaže na to, da doživljamo zelo pomemben trenutek. Kot kolega iz GDU, tudi jaz bi pretenila vašo pozornost na dejstvo, da GDH Home eh, spremlja vsa prizadevanja za boj proti korupciji na Slovaškem in to v posebnem poročilu, ki je bilo že omenjeno. Eh, to poteka že eh, pet let v sklopu evropskega semestra. Gre za neke vrste dialoga, dialoga v sklopu evropskega semestra. Imamo obiske in neposredne stike z eh, nacionalnimi organi. Imamo posebne sisteme za obdelovanje posameznih teme in vprašanj Seveda v sklopu semestra imamo samo določen eh, čas in eh, torej prostor, ki ga lahko eh, izkoristimo in zato pač naša prizadevanja so tudi omejena, ampak naša prizadevanja za boj proti korupciji na Slovaškem so vedno prisotna in to spremljamo s pozornostjo. Naj podam nekaj komentarjev v zvezi z tema zadnjima dvema prispevkoma nekaj bo videti samo po sebi umevno, ampak je treba poudariti nekaj, kar je potekalo ob obisku naše delegacije. Eh, torej, ta misija je bila organizirana eh, res v zelo kratkem času In eh, to se uklaplja v eh, te splošno temo temeljnih svoboščin, eh, ki jo obravnavamo na naših obiskih. Gre za zapleteno stvar. Tukaj sta bila sodeležena dva odbora in moram reči, da je bilo res učudovanja vredno, kako nam je uspelo združiti bodi si vse te, vse te izjave in trditve v zvezi z primeri korupcije in pa vprašanja, ki so povezana s temeljnimi svoboščinami to, kar smo ugotovili na terenu, Uh, ni bilo nujno vezano samo na slovaške razmere, tako kot je povedal tudi predstavnik GD eh, za pravosodje. Uh, Ehm, ampak vseeno smo Ministrstvo za pravosodje opozorili na številne vidike, imeli smo celo vrsto zelo celovitih srečanj, eh, zelo poglobljenih, ehm, delegacija je bila tudi zelo številna in zato je stvar potekala veliko bolj podrobno eh, in točke so bile obdeljene veliko bolj podrobno, kot je videti samega poročila. Gre torej za ugotavljanje, kako uh, se stvari dejansko odvijajo na terenu, kako pride do konkretnega odkrivanja pregona, kako potekajo pravosodni postopki in to ni bilo nujno vezano samo na Slovaško, ampak smo v tistem primeru ugotovili tudi neke konkretne zadeve. Gospod Javor je omenjal tudi vprašanje svobode novinarjev in eh, medijev. Torej, kaj želimo storiti s tem poročilom? Želimo poskusiti razumeti, kje lahko Evropska unija uh, doda svojo tako imenovano dodano vrednost. Mislim, da obstaja um, kar nekaj možnosti za to. In torej zato, da zagotovimo tudi določeno žeščito ne samo na ravni Evropske unije, ampak tudi dlje. In poleg tega, poleg pravosodnih postopkov, bomo morali tudi pregledati druga področja in drugo regulativo in druge postopke na nacionalni ravni v povezavi tudi z drugimi državami, zato da ocenimo, eh, kolikšen napredek je bil dosežen v pravosodnih sistemih v Evropski uniji. Imamo posebno agencijo za to. Torej, danes bi želel samo še predlagati in namigniti, da eh, seveda je potrebno imeti taka srečanja z različnimi ministrstmi, tudi z policijskimi organi moramo stvar potem podrobno in natančno zapisati. In na današnjem srečanju je težko izpostaviti vse podrobnosti, ki so prišle na dan, ampak tako kot je povedal gospod Javor, pomeno je, da se ta delegacija ukvarja s tem, ehm, temu smo predani, ampak moramo razumeti, da to niso vprašanja, ki so samo eh, značilna ali relevantna za Slovaško. Ne, moramo oblikovati neko dodano vrednost. To je na našem odboru Libe, ko gre za svobodo medijev in novinarjev. S tem se ukvarjamo in eh, ob tem seveda sodelujemo tudi z drugimi eh, odbori, predvsem z vašim, eh, s katerim smo že vzpostavili odlično sodelovanje, kajti moramo združiti orodja, ki jih imamo mi na razpolago in s katerimi razpolagate tudi vi za boj proti korupciji. Torej predlagam kolegi, glede na to, da gre predvsej obširno, okvirno uh, eh, področje, eh, sicer so zdajo različne dinamike, ki trenutno, trenutno potekajo na Slovaškem usled našega obiska. Mi smo se dotaknili praktično vseh eh, vidikov, ki so mm, v naši pristojnosti in zdaj torej oba odbora um, morata se še dalje poglabljati v specifične vidike v pristojnosti posameznega odbora. In morda vprašanje svobode medijev je ravno tako vprašanje. Delegacija uh, ni pokazala nikakršne bojazni pri zastavljanju uh, tudi kočljivih vprašanj. Obstaja tudi mednarodne sodelovanja eh, na tem področju in mi smo še toliko bolj pozvali k temu, da mora priti do sodelovanja pri eh, eh, policijskih preiskavah. Mi smo zapazili vsekakor, da je vse potekalo v najboljšem redu. Delegacija je bila tudi zelo disciplinirana in torej, res smo bili zadovoljni, ampak srečanja so bila včasih res zelo zahtevna in kajti država se nahaja v res težavni situaciji. Torej, hvala lepa čisto vsem. In vsak odbor bo sedaj še bolj podrobno spremljal vidike, za katere je pristojen. Želel sem povdariti to, kar imamo tukaj predstavnike generalnih direktoratov. Torej, vsak odbor bo uh, nadaljeval s svojim delom v svoje pristojnosti, ampak seveda za IBE je temeljnega pomena tudi vprašanje pravosodstva. Hvala lepa. Seveda bomo še enkrat obdelali čisto ciljno to vprašanje skladov. Marec je pač problematičen, zato ker moramo glasovati o vseh poročilih, ki so povezani z razrešnico. To smo danes tudi storili in mislim, da bomo imeli aprila več možnosti za to, da se poglobimo v ta vprašanja. Mislim, da Slovaška potrebuje našo pozornost. Slovaška se je znašla v težki situaciji in mi jih želimo podpreti pri tem, da naredijo korak naprej. Potrebujemo pa tudi določena zagotovila, ne nazadnje tudi zagotovila za evropske davkoplačevalce. Namreč ne bi želela, da bi stvari obstale tako, kot smo jih slišali z strani komisije. Res moramo priti na dno tega vprašanja. Tako, skupni del zasedanja je zaključen. Jutri ob 9.30 bomo nadaljevali sestanek odbora Kont v tej dvorani. Lep večer vsem. Hvala, da ste prišli. Sestanek je zaključen.